za malo, tako da smo zelo dobri, kar se časa tiče. Prav tako sem hvaležen kandidatu za komisarja za zelo veliko informacij, ki nam jih je podal. Sedaj boste dobili besedo za povzetek. Prej pa naj omenim kar nekaj pomembnih vprašanj, ki morda niso neposredno pod pristojnostjo našega odbora. Gre za težave kohezijske politike na podeželju, naprimer. Ta vprašanja so pomembna in odločajo v razvoju podeželja. Torej, socialna vprašanja, kot je staranje prebivalstva, revščina, tudi to je socialna politika, ki je izven naših pooblastil. Obzorje 2020 je bilo tudi omenjeno, pa tudi vprašanja, ki so povezana s kakovostjo in varnostjo proizvodnje hrane. Tudi to je deloma izključeno iz našega dosjeja. Prav tako je dobro, da je bilo veliko izrečenega o zunanjem pogojevanju, o zunanji politiki in zunanji razsežnosti in vplivu trgovine na kmetijstvo. Mislim, da se v veliki meri strinjamo, to je dobro za naše prihodnje sodelovanje. Tako, sedaj, gospod kandidat, pa imate besedo za zaključne pripombe. Kot sem dejal na začetku, imate pet minut. Lahko pa nam tudi prihranite kaj časa, če želite. Hvala lepa, gospod predsednik, spoštovane poslanke in poslanci. Hvala lepa najprej za uljudna vprašanja. Predvsej dela smo imeli. Vesel sem vašega sodelovanja. Za zaključek pa bi rad povedal, da resno jemljem za misel, da bom postal komisar. Kmetijstvo se mi zdi ključnega pomena za evropski projekt. To je področje, kjer se naša ozemlja zelo razlikujejo, kako in kaj proizvajamo. Naše kmetijske skupnosti, naša geografija se spreminja od severa proti jugu, od shoda proti zahodu. In tukaj pa je ravno tudi največja moč Evrope. Tako kot tekstil, ki ima različne vlaknine, ki tečejo po oblačilu, nas krepi raznolikost različnih proizvodov, ki jih prinašamo neposredno na mizo. Prav tako pa ima to tudi neomene možnosti za rast, za zaposlovanje, da zadostimo potrebam znotraj in izven Evropske unije. Naša velika moč je v naših standardih, preverjenih standardih, globalno gledano. In včasih ko si trgi želijo hrane, ki ji lahko zaupajo, lahko Evropska unija to zagotovi, ker prihaja z poli, ki jim lahko zaupamo. Ravno ti standardi so spet vzpostavili kmetijstvo kot panogo, ki se je vredno lotiti. Proizvodnja hrane postaja zelo profesionalna in specifična naloga. Spet se to vrača. In zato je potrebno to urediti po Evropi. Prav tako pa je pomembno, da smo povrnili ponos v kmetijstvo. Ponos, da smo del panoge, ki temelji na naravi. In tudi to je zelo pomembno. Proizvodnja hrane v državah članicah mora zadostiti človeštvo. In to na tak način, da bo trajnosten da bi rasli dve semeni tam, kjer je včasih raslo eno. To je velik napredek. Prav tako pa moramo zagotoviti ohranjanje raznolikosti, da bodo ta semena lahko rasla. In ne smemo trošiti z najdragocenejšim virom vodo. Energijo moramo tudi uporabljati zelo učinkovito in nadzorovano. Že zelo na začetku mandata bom obiskal vse države članice. Danes sem morda veliko govoril. Ko bom obiskoval države, pa bom v nasprotju s tem jim prisluhnil, tako da bo kmetijska politika sprejela tudi njihovo modrost. Kmetijstvo je zelo pomembno, bolj kot druge panoge, kako se sooča z današnjimi izzivi. In kolikor bom imel možnosti, bom sprejel inovacije, gradil na tradiciji in skušal doseči prihodnost za kmetijstvo v novi Evropi, ki bo produktivna in kjer bo vladalo blagostanje. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod kandidat za komisarja. Rad bi se zahvalil vsem za konstruktivno ozrače. Rad bi se zahvalil za zelo pozitivno vzdušje. Mislim, da želimo pomagati kmetom in to je dober znak za prihodnost. Prav tako pa je dober znak za prihodnost in za naše prihodne sodelovanje, gospod kandidat, za naše prihodnje pogovore in razprave. Zelo zadovoljni smo z današnjim zaslišanjem. Hvala lepa vsem, hvala lepa komisarjev ob pol enih, 12.30, bomo imeli sestanek koordinatorjev za zaprtimi vrati v ASP 5G3. In na tem sestanku bomo ocenili današnje zaslišanje. Hvala lepa vsem. Se vidimo ob 12.30 na sestanku koordinatorjev ASP 5G3. Hvala lepa in hvala lepa še enkrat kandidat za komisarja.